pozorno lega. Zdaj pa imamo na dnevnem redu eh, ustna vprašanja za komisijo in svet in sicer o odpravi nasilja proti ženskam. Naj vas spomnim, da je danes mednarodni dan za odpravo nasilja proti ženskam. Razprava prihaja v pravem trenutku in zato bom takoj predala besedo uh, Eh, gospej poročevalki. Gospa Svensson, pet minut imate. Najlepša hvala, gospa predsednica. Danes smo 25. novembra in sicer je to mednarodni dan eh, boja proti nasilju proti ženskam. Celo svoje odraslo življenje delujem politično v ženskih organizacijah in v različnih omrežjih, ki se borijo proti nasilju proti ženskam. Pri svojem delu sem uporabila, uporabljala jasno terminologijo, rasne izraze za upis te situacijo, vendar pa več ali manj samo ponavljamo, samo uporabljamo besede. In sedaj je prišel zadnji trenutek, da se sprejmejo konkretni ukrepi. Nasilje odozema eh, ženskam njihovo dostojanstvo in predstavlja kršitev njihovih pravic. Nasilje vpliva na vsakodnevno življenje žensk in deklic in zato smo vsi odgovorni za to, da prekinemo to tišino. Moramo sodelovati znotraj te hiše in izven parlamenta. Moramo sodelovati z vsemi silami, da razbijemo ta krok nasilja. Kaj ti? Eh, to nasilje vsebuje veliko oblik od spolnega suženstva, posilstva, prostitutstva, eh, prostitucije eh, in nasilje vidimo tudi kot orožje v konfliktih in vojnah. Nasilje proti ženskam uporabljajo kot orožje. Ravno tako eh, se to nasilje izvaja tudi kolektivno. Nekateri pravijo, da je nasilje med partnerji je zasebna zadeva, ampak to ni res. To je strukturno nasilje in to je družbeno vprašanje in zato mora družba razbiti ta začarani krok nasilja. Ta problem je razširjen v vseh regijah in na vseh kontinentih. Ustaviti je treba vse oblike spolnega nasilja oziroma nasilja, ki sloni na spolni pripadnosti, kajti to je bistveni predpogoj za enakost med spoloma. In to, da je toliko nasilja eh, nad ženskami, je jasen znak, da enakosti med ženskami in moškimi še ni. In zato moramo narediti nekaj, da bomo eh, stvari izboljšali. Moramo zaustaviti nasilje, ki ga izvajajo moški nad ženskami in otroci. Kaj ti še vedno obstajajo stereotipi v zvezi s spoloma. In še vedno se misli, da je moški boljši od ženske. Nasilje nad ženskami je dokaz pomankanja enakosti med moškimi in ženskami. Ravno tako je to vprašanje javnega zdravstva. To je tudi socialni problem. Ampak poleg osebnega trpljenja, ki je tu prisotno, pa to predstavlja tudi strošek za družbo. V prvi vrsti pa je to problem enakosti v skupnosti. Zato se moramo s tem vprašanjem soočiti z vidika enakosti med spoloma. To pa pomeni, da mora sprejeti Evropska unija določene ukrepe. In To zahtevajo tudi moji kolegi v odboru za pravice žensk. Tu je program DAFNE. Ta program zagotavlja določeno finančno podporo za določene pobude za boj proti nasilju. To je dobro in potrebno, ampak še daleč ni to dovolj. Potrebujemo več. In zato bi odbor za pravice žensk želel vedeti, kaj načrtuje ta svet in komisija za to, da bi spodbudila države članice, da bi sprejele nacionalne akcijske načrte za boj proti nasilju nad ženskami. Ali komisija načrtuje kaj takega? Ali razmišlja o smernicah za bolj eh, enotne načrte na ravni EU? mislim, da moramo zagotavljati eh, enakost med moškimi in ženskami, to zahtevajo od nas tudi pogodbe. In naj zaključim, kdaj namerava komisija organizirati Evropsko leto boja proti nasilju nad ženskami. Evropski parlament to zahteva že od leta 77. Eh, od leta 97, oprostite, in upam, da se bo sedaj to zgodilo. Hvala. Grazie, la parola. Hvala lepa. Eh, beseda gre ministru Torstensonu, oziroma ministrici Torstens, Torstensonovi. Prostite. Tak, talman. Rad. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Poslanka uh, skupine odbora za pravice žensk eh, in poročevalka je predstavila zelo resno vprašanje uh, In od samega začetka bi rada povedala, da eh, nasilje nad ženskami nima nikakršnega mesta v civiliziranem svetu in v civilizirani družbi. Letos zaznamujemo deseto obletnico eh, resolucije Združenih narodov, ki je 25. novembra razglasila za Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Danes torej razmišljamo o številnih Eh, ženah eh, in dekletih, ki trpijo na vojnih območjih po svetu. Eh, mi razmišljamo o njihovem trpljenju, o trpljenju žena, ki so posiljene, ki jih nadlegujejo, ki, jih pod, ki so podvržene hudim poškodbam, ki se morajo na silo poročati in tako naprej. Vse to, torej, torej, z stališča Eh, govorimo torej o uh, kriminaliteti proti časti uh, ljudi. Vidimo, da obstajajo različne oblike nasilja tudi v Evropski uniji in vsakodnevno. Nasilje proti ženskam je problem, ki sega, ki pokriva različne, ki se ga tiče različne politike in uh, Uh, jutri boste tudi uh, glasovali o resoluciji proti, uh, na tem področju. Tu ne gre le za uh, zločin in nepravičnost, gre tudi za vprašanje uh, tega, zakaj moški to počno in torej gre za vprašanje enakosti spolov. Zato potrebujemo tudi nek holističen celovit pristop, zato da bomo tudi definirali nasilje nad ženskami ko govorimo o enakosti spolov, je svet eh, vodila misel o vključevanju teh zadev v vse politike in svet naj bi spodbujal enakost med moškimi in ženskami na vseh področjih, na področjih vseh dejavnosti. Svet je pogosto govoril o nasilju nad ženskami in tu bi rada omenila, torej zač, eh, eh, govorila na pozitiven način, v pozitivnem duhu. Vključevanje spolnega, spolne enakosti v eh, različne politike eh, nas je pripeljalo do tega, da imamo številne pomembne politike, kar se tega tiče, že vzpostavljene v politiki. Seveda pa so zmožnosti sveta na tem področju eh, omejene s tem, kar piše v pogodbah in tudi države članice so odgovorne za to, da se e, vprašanja rešujejo na ustrezen način, še posebej stališča pravice notranjih zadev in zdravja. Države članice so tiste, ki morajo e, predstaviti svoje načrte za obravnavanje teh vprašanj, seveda pa lahko tudi izkoristijo ustrezno sodelovanje ukrepi na evropski ravni, eh, Zmanj, eh, pri katerih, torej med šestimi prioritetnimi eh, področji je ravno boj proti izkoriščanju žensk, proti trgovanju z ljudmi in v tem obdobju do leta 2010 je komisija podprla države članice, da oblikujejo ustrezne politike in spodbujajo oziroma ozaveščajo javnost tudi o dobrih praksah ter sodelovanju smo torej na poti k novemu načrtu za eh, obdobje 2011-2015 in stokholmski program, ki naj bi ga sprejeli naslednji, teden, eh, naslednji mesec, govori o številnih odzivih na, te, na ta vprašanja, ki so, bili, ki so bila tudi sprožena v Evropskem parlamentu. Veliko je bilo že storjenega na evropski ravni, še posebej, kar se tiče ozaveščanja javnosti, zbiranja informacij in uh, seznanjanja z dobrimi praksami. Nekateri med vami ste bili tudi v, na konferenci v Stokholmu o strategijah za boj proti uh, uh, nasilju nad ženskami in to je bila dobra priložnost za udeležence, da so si izmenjali poglede in se pogovarjali o prihodnih politikah. Eh, odločitev iz leta 2007 za eh, program DAFNE je veliko naredila na tem področju, predvsem kar se tiče eh, nasilja proti otrokom, mladostnikom in ženskam. In veselim se pozitivnih učinkov, ki jih je imel program DAFNE in jih še vedno ima v naših družbah. Unija je vedno podarjala, oziroma podarja v svoji resoluciji, da pomankanje informacij na tem področju, da obstaja pomankanje informacij in v svetu se zavedamo, da je to pomembno eh, za to, da se lahko odzovemo na probleme nasilja nad ženskami na evropski ravni. Upam, da bodo v prihodnosti ta vprašanja eh, skupaj eh, podlaga za delo parlamenta in sveta in za ustrezne prispevke na tem področju. Svet sam je že sprejel nekatere ukrepe, eh, da bi izboljšal dostopnost eh, in seznanjenost s statistikami v zvezi z nasiljem nad ženskami. V kontekstu pekinške platforme je svet eh, govoril posebej o treh zadevah. Prvič, domače nasilje, nasilje do družini, drugič, eh, spolno nadlegovanje in pa tretjič ženske v oboroženih konfliktih. Zagotovo smo napredovali to, da še veliko bo treba postoriti. Številne ženske, ogrožene ženske živijo v težavnih območjih sveta in eh, sklepi o spolni enakosti in tako naprej so bili že sprejeti. To govori, da je treba se eh, ukvarjati s temi zadevami na vseh ravneh, ki, ki se jih tičejo, ampak ne smemo pa stvari pustiti samo pri tem. Eh, torej, poškodovanje ženskih organov so, je prav tako realnost še z, tudi znotraj Evropske unije. Evropski, Evropski parlament je vedno bil v ospredju uh, eh, zauzeman, da se takšne prakse preprečijo oziroma prepovedo. Uh, in svet se je prav tako znova zavezal, da, bo, da je treba zaščititi uh, uh, uh, dekleta in žene, kar se tega tiče. V teh sklepih iz lanskega leta je svet povedal, citiram, ukinitev vseh oblik nasilja nad dekleti, tudi uh, uh to vrstne prakse pohabljanja, uh, to, vse to je bistveno za to, da eh, dekleta in žene prevzamejo pobudo oziroma da dobijo neko moč na tem področju in da postanejo resnično enakovredne z moškimi v naši družbi. Pri tem vprašanju je bila poudarjena nuja potem, da morajo biti ženske imeti možnost, da se vključujejo v družbo na vseh ravneh, tiste, ki so izključene, vključeno skupaj z, z eh, vprašanjem zaposlitve, so postavljene v revščino in na rob dogajanja. Torej, če sem govorila o celo, celostnem, celovitem, holističnem pristopu, je tu problem nasilja nad ženskami širši problem, ne le problem neenakosti in spodbujanje opolnomočenja žensk je resnično tu zelo pomembno. Ženske, ki so svobodne, ki se lahko razvijajo, razvijajo svoje potencijale, so tudi manj ranljive za takšne zadeve kot ženske, ki so izključene. Komisija je tudi pogosto poudarjala, da je treba zmanjšati revščino med ženskami, da je treba omogočiti ženskam, da se izognejo eh, revščini in, in, in jim omogočiti, da se bolj enakopravno vključijo na trg dela. Neenakost torej povečuje njihovo ranljivost in eh, v novembru 2009 smo že govorili o potrebi, da se spreme ustrezni sklepi na teh področji, področjih in da se to upošteva tudi v post-Lizbonski strategiji po letu 2010. Vključevanje teh vprašanj vse, v vse politike je resnično pomembno in bo pomembno tudi v naših nadaljnih strategijah. Ko praznujemo deseto obletnico resolucije Združenih narodov, ki je vzpostavila torej, Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, s tem tudi priznavamo, razširjenost problema, hkrati pa želimo pozdraviti dejstvo, da se države trudijo pripeljati ta problem do konca oziroma ga rešiti. Ko govorimo torej o nasilju nad ženskami v Evropi, eh, je treba povedati, da se stvari dogajajo tudi na mednarodni ravni. Na naslednjem zasedanju marca 2010 bo Evropski eh, odbor za pravice žensk govoril o izvajanju pekinške platforme in švedsko predsedstvo je že pripravilo poročilo o napredku eh, Evropske unije na tem področju, pa tudi o izzivih, s katerimi se bo še treba soočiti. 30. novembra pa naj bi svet sprejel svežen eh, ukrepov na tem področju. Torej, pekinška platforma za akcijo je ustrezna struktura in Eh, eh, na tem področju in svet se eh, aktivno vključuje v to delo. Velik del je tukaj resnično, veliko dela je še treba opraviti in vprašanje nasilja nad ženskami ne pozna nacionalnih meja. Zato ga moramo rešiti na mednarodni ravni, tako znotraj Evropske unije, kot zunaj njenih meja. Še bolj se moramo boriti proti temu nasilju in ne smemo se odvračati, ne smemo mižati, mežati pred temi problemi, kajti gre za naše lastne državljane, za državljane Evropske unije. Gospa predsednica, predsedojoča, rada bi ponovila, kar sem že povedala na začetku. Nasilje nad ženskami nima mesta v civilizirani družbi. In zelo sem hvaležna parlamentu za to, da se je s tem vprašanjem spopadlo do sedaj in da o tem govori danes in imate vso podporo sveta ter vseh, ki zagovarjajo pravičnost, enakost in solidarnost. Hvala lepa. Grazie, ministro. La parola al com... Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo komisarju Dehutu. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ob tej priložnosti svetovnega dne boja proti nasilju nad ženskami bi Evropska komisija želela še enkrat ponoviti svojo zavezo, da se bo borila proti kakršnemu koli nasilju nad ženskami. Ta zaveza se odraža tudi v našem sporočilu o štokholmskem programu kjer so zajete številne prednostne naloge, ki se osredotočajo predvsem na pravice otrok in ranljivih ljudi, naprimer žensk, ki so žrtve nasilja, pa tudi starejših ljudi. Svojim načrtom za enakost med moškimi in ženskami želi Evropska unija prispevati k odpravi nasilja nad ženskami. ali ki je povezana s trgovino z ljudmi. Tudi to bo del naše strategije, ki bo podprla naš načrt in predloge, ki se trenutno pripravljajo. Kakorkoli že, financirati moramo konkretne aktivnosti in ukrepe v zvezi s tem. Komisija je že precej prispevala k boju proti nasilju nad ženskami v zadevnih programih. Žrtvam moramo ponuditi tudi pomoč in to v obliku ustreznih ukrepov. Evropska komisija je identificirala ukrepe v okviru programa DAFNE 3. To bo bolj konsistenten, bolj dosleden program oziroma strategija za boj proti nasilju nad otroki, ženskami in mladostniki. Komisija lahko s pomočjo sredstev, ki so namenjena boju proti nasilju nad ženskami, dopolni ukrepe na nacionalni ravni. Kot del delovnega programa DAFNE 3 naj bi oblikovali tudi svetovalne skupine strokovnjakov, ki naj bi ugotovile, katere so potrebne pobude na evropski ravni in spodbujala naj bi tudi sodelovanje med državami članicami. Komisija bo pripravila tudi študijo izvedljivosti, ki bo preučila, ali je možno, uskladiti oziroma harmonizirati dnevni red ali agendo na področju boja proti nasilju nad otroki in ženskami. Predloge bomo pripravili do leta 2010. Komisija bo uskupinila različne strokovnjake z različnih evropskih institucij, iz političnih skupin, iz organizacij civilne družbe, iz mednarodnih organizacij, z namenom, da bi pripravila bolj konkretno politiko na ravni skupnosti. Obenem pa želimo spodbujati tudi izmenjavo dobre prakse pri tovrstnih vprašanjih. Nekaj podobnega smo organizirali že leta 2007 v okviru mreže za preprečevanje kriminalitete. Zdaj pa moramo v spredje postaviti boj proti nasilju nad ženskami in to naj bo eden strožjih instrumentov. Komisija je marca tudi predlagala spremembo kazenskega okvira za boj proti trgovini z ljudmi na ravni Evropske unije in tudi proti spolnemu izkoriščanju žensk. Saj je to zelo ranljiva skupina ljudi. Izvedli smo tudi že podrobno analizo in menimo, da bi bilo še prehitro predstaviti rezultate, dokler nimamo obsežne strategije na voljo. Zdaj pa predajam besedo gospodi Ferrero Valnar. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, kot vsi veste, sem vedno kot ženska si prizadevala za boj proti nasilju nad ljudmi, nad ženskami. Vedno sem bila za opolnomočenje žensk, ne samo v zadnjih petih letih kot komisarka, ampak tudi prej, ko sem se ukvarjala s tem kot ministrica. Dovolite torej, da naj dodam nekaj besed k temu, kar je že bilo povedano. Glede zunanjega sveta, lahko veliko naredimo v državah v razvoju. Moj kolega bo govoril o tem več kasneje. Boj proti nasilju nad, ženskemu, nad ženskami je res v osredju naših politik za človekove pravice v Evropski uniji. To je pomemben ukrep in podpirajo ga številne smernice, ki so bile sprijete decembra 2008, ki obravnavajo prav to temo. Izvajanje teh smernic na lokalni ravni poteka v državah, tretjih državah in sicer v 93 državah po svetu, kjer imamo svoje organizacije, kjer imamo svoje pisarne in te organizacije v teh državah so izvedle svoje, pripravile svoje programe za izvajanje teh ukrepov. Pripravljamo pa celo vrsto pobud, ki se bodo izvajale letos in naslednje leto. Da vam povem tudi to, da sistematično pošiljamo jasen signal. Kršenje pravic žensk ni upravičeno, ne v kulturnem smislu in temu ne moremo, tega ne moremo oprostiti samo na podlagi argumenta različne kulture. Svojem partnerjem, ko gre za izvajanje priporočil posebnega poročila o nasilju nad ženskami. Prav tako dajemo jasno sporočilo. Podpiramo pa tudi spremembe v zakonodaji in zakonodajnih aktih, ki je povezana z diskriminacijo žensk. Govorimo o resoluciji 1325 in drugih resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov. Na to se res osredotočamo. Evropska unija je decembra 2008 sprijela tudi globalni pristop za to, da se podpre izvajanje teh resolucij. Gre za celo vrsto načel in premis, ki jih je treba upoštevati tudi v okviru evropske varnostne politike. Vse te aktivnosti so aktivnosti, ki nam naj pomagajo, da postavimo vprašanje pravic žensk v spredje vseh naših dejavnosti govorimo o preprečevanju konfliktov, reševanje kriznih situacij, konsolidacija miru in podobno. Torej na vseh ravneh je treba tudi to vprašanje omenjati. 43 žensk sem spremljala po vsem svetu, zato da sem jih podprla pri tem, ko so si prizadevale za izvajanje načel resolucije 1325 in to deset let po njenem sprejetju. Združeni narodi so sprejeli to resolucijo, tudi generalni sekretar Ban Ki-moon in kar je pomembno pri tem je, da to utirja pot za ministersko konferenco in to vpliva tudi na organizacije na mednarodni ravni, kot je naprimer Afriška unija in vsi skupaj si prizadevamo za izvajanje resolucije 1325. In to uvajamo v naše akcijske načrte. Če naj zaključim in to svojega osebnega vidika lahko dodam, da cenim vse možnosti, ki jih nudijo politike Evropske unije, interno ali eksterno, ko gre za boj proti nasilju nad ženskami. Cenimo pa tudi podporo Moram reči, da sem zelo zadovoljna, da vidim, da te aktivnosti, ki so bile v preteklosti precej omejene in so bile bolj stvar posameznikov, zdaj temelijo na skupnih prizadevanjih vseh nas. Hvala. Hvala lepa. V imenu političnih skupin EPP, gospa Matera, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Boj, boj proti nasilju nad ženskami je zelo pomembna tema. Veliko prizadevanj je potrebnih strani naš vseh evropskih institucij, civilne družbe in vseh ostalih. To namreč predstavlja kršitev človekovih pravic in to vpliva na posameznika in na celotno družbo in tega ne smemo zanemariti in spregledati. Zato moramo to upoštevati v različnih naslovih. Sama kultura, različnost v kulturah ne more biti argument, ki upravičuje nasilje nad ženskami. Organizirati moramo informacijske kampanje za dvig ravni ozaveščenosti med mladimi, še zlasti v šolah. Tudi Evropsko leto moramo organizirati. Na ta način bi pokazali, da resno mislimo tako v Evropski uniji kot na mednarodni ravni. Tako, da bi imeli bolj dosledne politike. Po drugi strani pa moramo to dati visoko na seznam prednostnih nalog, tako na evropski ravni kot nacionalni ravni. Več povezav moramo narediti med Evropsko unijo in Združenimi narodi, tako da bomo lahko vsi skupaj delali in šli v isto smer. Zdaj v Evropskem parlamentu slišimo, kako bi to moralo biti. In če bomo sodelovali, bomo samo še močnejši. Hvala lepa. V imenu socialistov in demokratov, gospa Thompson, minuto in pol. Tak, herr formand. Kære kolleger, i dag, den 25. november, markerer kvinder og mænd verden. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani kolegi in spoštovane kolegice. Danes, 27. novembra, oziroma 27. novembra bodo ženske praznovale dan odprave nasilja nad ženskami. Ampak tukaj ne gre samo za vprašanje žensk, gre za človekove pravice, za pravico do življenja. To vprašanje Združeni narodi obravnavajo že dolgo in ugotavljajo, da je sedem, kar sedem od desetih žensk žrtev en take ali drugačne vrste nasilje. To je še hujše kot pri žrtvah prometnih nesreč. Zato je nujno, da se mora Evropska unija hitro lotiti obravnavanja tega vprašanja in pripraviti načrt na ravni Evropske unije, zato da se bomo na vseh ravneh borili proti nasilju nad ženskami. Številna prizadevanja so še potrebna in jasno je, da nekatere države to jemljajo resneje kot druge. Špansko predsedstvo je, si je to zastavilo za eno od prednostnih nalog med svojim predsedovanjem. To je ena od držav, ki je že uvedla observatorij, kar zadeva nasilje nad ženskami. Načrtuje pa tudi številne strategije za to, da se ta problem izkorenini. To pobudo španskega predsedstva pozdravljam in tak observatorij je lahko vzor za celotno Evropsko unijo? Eh. V imenu skupine ALDE, gospa Parvanova, eno minuto. Spoštovani predsednik, spoštovani kolegi in kolegice, ne samo zaradi mednarodnega dne za izkorinjene nasilja nad ženskami, se moramo vprašati, ali smo naredili dovolj. Veliko žensk je danes žrtev domačega nasilja, nasilja med eh, štirimi stenami, nasilja in posilstva. In uh, posilstvo, naprimer, v Kongu uporabljajo kot kazen. Zato se moramo boriti proti vsem vrstam nasilja nad ženskami in proti trgovini z ljudmi, še posebej ženskami. Danes smo glasovali o resoluciji o štolkovskem programu in o predlogu sprememb, ki zahteva evropski akcijski načrt tudi na tem področju, ko gre za nasilje nad ženskami in tudi za zaščito žrtev. Upam pa, da ne bo se svet skliceval na načelo subsidijarnosti, ko bomo ščitili te žrtve in se sklicevali tudi na to, da moramo zaščititi tudi storilce. No, upam, da bo ta boj proti nasilju nad ženskami prednostna naloga za vse nas. Zdaj pa v imenu zelenih, gospod Romeva Rueda. Ja, res je treba vzpostaviti jasno pravno podlago za boj proti nasilju nad ženskami. Pozivam svet in komisijo, da zauzame stališče, kako naj bi to vključili v evropske politike. Nobena od držav članic ne uspeva reševati tega problema sama zase. Ničelna toleranca mora biti prednostna naloga za vse institucije. Politike morajo biti bolj usmerjene za boj proti nasilju nad ženskami in mislim, da je to pravi korak v pravo smer, tako kot je bilo že omenjeno prej. Poleg tega pa naj opozorim še komisijo in svet, da ko gre za obravnavanje nasilja nad ženskami, je treba obravnavati to tudi na mednarodni ravni v kontekstu bilateralnih združenj in mednarodnih trgovinskih združenj. In to je treba povdarjati tudi v različnih pogajanjih. Komisarko, me zanima, če lahko bolj konkretna v zvezi s tem. Naj pozdravim tudi kolege iz Kongoškega združenja za mir in pravo. Povedati jim želim, da je to skupna, skupni boj in da bomo skupaj si prizadevali za boj proti nasilju nad ženskami. Najlepša hvala v imenu skupine ECR, gospa Jana Kodak je za dve minuti. Nasilje nad ženskami, še, se, še posebej v domačem okolju, je nekaj, o čemer moramo razpravljati in čestitam predsednici odbora FEM, da je to postavila v spredje. Zavedati se moramo, da to ni samo vprašanje spolov, eh, vprašanje enakosti med spolom, prav tako to ni vprašanje samo človekovih pravic, ampak je to kazensko vprašanje, kazensko pravno vprašanje v prvi vrsti. In ker je to tova, to vrstno vprašanje, gre za zadevo, kjer so pristojne suverene države. E, Svet Evrope pravi, da ena od štirih žensk v svojem, času svojega življenja izkusi nasilje. In Evropska unija je tukaj lahko proaktivna, tako da ponuja vire za izobraževanje, za osveščanje in da odpira razpravo o eh, e, nasilju ne samo nad ženskami, ampak tudi nad moškimi. E, Britansko notranje ministrstvo poroča, da tudi eden od šestih moških trpi zaradi nasilja doma. In eh, v Londonu sem pred kratkim govorila z ženskami, eh, ki so žrtev tovrstnega nasilja in prihajajo iz vseh slojev, ni nobenih stereotipov in nasilje vpliva na nje, na njihove družine in otroke. Eh, nasilje uničuje njihova življenja in pot do ozdravitve je dolga. To vrstni projekti ženskam ponujajo pribežališče, kjer lahko ponovno pridobijo zaupanje vase in v družbo. In to vrstni projekti potrebujejo našo finančno podporo. Evropska unija je lahko proaktivna in začne podirati nekatere tabuje povezane z nasiljem nad moškimi in nad ženskami. In to je nekaj, česar kot družba ne moremo več ignorirati. Hvala. V imenu neodvisnih poslancev, gospa Stasen, za minuto. Gospod predsedujoči, gospa Svensson je zastavila pisno vprašanje v zvezi z nasiljem nad ženskami. Prišlo je tudi do resolucije, ampak to naj bi bil strukturni problem, ki se pojavlja po vsej Evropi in ki je posledica neenakosti med moškimi in ženskami. In eh, tudi naša stranka, ki ne podpira evropske politike na tem področju, je zato, da o tej temi razpravljamo, ampak na ravni posameznih držav, kajti naša eh, poslanska skupina seveda zavrača vse oblike nasilja nad ženskami, vključno z nasiljem nad muslimanskimi ženskami. In prepričani smo, da to vrstno nasilje, kot, ne, kot je naprimer uh, eh, obrezovanje, uh, da vse to izhaja iz eh, islamskega pogleda na vlogo moških in žensk. Zavračamo vse vrste nasilja, še posebej pa tu eh, islamsko vrsto. To je za nas povsem nesprejemljivo in zato želi moja poslanska skupina pozvati vse države članice, da se resno bori proti nasilju nad ženskami, tudi to vrstnemu muslimanskemu nasilju. Najlepša hvala. Zdaj pa ostali govorniki, najprej gospa Bauer za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Komisarja, gospa ministrica, želela bi upozoriti na nekaj, kar ste že izpostavili vi, gospa ministrica. V civilizirani družbi ni nobenega prostora za nasilje. Eh, danes desetič obeležujemo deklaracijo UZN o boju proti nasilju nad ženskami. Prisluhnila sem kolegom, prisluhnila sem tudi vašim govorom in razmišljala sem o tem, kaj se bo zgodilo čez 10 let, čez 20 let. Sprašujem se, ali bomo čez 10 ali 20 let še vedno govorili iste stvari oziroma ali bodo naši nasledniki še vedno podarili isto, da v civilizirani družbi ni prostora za nasilje. Ne vem. E če smo iskreni, lahko rečemo, da čas ne deluje nam v prid, kajti če si pogledamo naše družbe, je agresija pravzaprav v porasti. Poglejte si, kakšen je vpliv medijev. Nedvomno imajo tudi oni svojo vlogo v tem pojavu. Eh, in pa seveda je tu kriza, tudi kriza ima svoj vpliv. Psihologi vam bodo povedali, da lahko kriza negativno vpliva na agresivnost ljudi. Torej, celotno vprašanje nasilja nad ženskami je seveda problem. Uh, ampak moški kolegi pogosto podarjajo, da so tudi moški žrtve nasilja. To je sicer res, ampak seveda se moramo zavedati, da tudi statistike kažejo, da je 95 odstotkov žrtev pravzaprav žensk. Ravno tako, če pogledamo žrtve trgovanja z ljudmi, 80 odstotkov žrtev so ženske. Uh, Eh, gospod predsedujoči, gospa komisarka, mislim, da je prišel čas, da se tudi evropske institucije tega bistveno bolj resno lotijo kot do sedaj. Najlepša hvala, gospa Garcia Perez, za minuto in pol. Na milijone ljudi in žensk je spregovorilo po celem svetu in se izrazilo proti nasilju nad ženskamo. ženskami. Ne moremo molčati pred to res največjo grožno za ženske. Ni nobenega argumenta za to, da bi upravičilo takšne vrste nasilja. Veliko žensk je ubitih samo zaradi tega, ker so ženske. Mi smo odgovorni inštitucije, države, članice in organizacije, da storimo vse, kar je v naši moči, da odpravimo nasilje nad ženskami, da dosežemo družbo, ki bi bila bolj enakopravna z, z drznimi zakonodajami. Španija je naprimer sprejela zelo močno obvezo. Zakon proti nasilju nad ženskami je res nepogrešljiv in mislim, da je to zelo dober zgled tudi za druge države članice. Ukrepi za doseganje enakopravnosti, boj, enakopravnosti, boj proti diskriminaciji, za spodbujanje žensk, za zaščito žrtev. Vse to je tisto, kar moramo poštevati v naših naslednjih politiki. Upam, da bodo tudi druge države sledile zgledu Španije, ki bo v času predsedstva posvetilo še veliko pozornosti na to temo in da bomo tudi v parlamentu podprli direktive, ki bodo šle v to smer. Če bomo tako delovali, bom, bomo um, stali ob strani na milijone žrtvam žensk po celem svetu, ki ne morejo počakati niti minute več. Najlepša hvala, gospa Kreto, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot je že bilo rečeno, je nasilje nad ženskami zelo resen pojav, ki mu ne namenjamo vedno dovolj pozornosti ta pojav namreč uh, dosega neverjetne razsežnosti v uh, razvijajočih se državah, sploh v državah, kjer uh, divja vojna. Nasilje nad mladimi ženskami in otroci je doseglo zastrašujoče ravni v Somaliji, Burundiju in podobnih državah, vendar pa nažalost taka visoka stopnja nasilja ni značilna samo za države v vojni. Uh, nasilje je prisotno tudi v najbolj mirnih državah po svetu in naša dožnost je, da se osredotočimo na kaznovanje storilcev teh zlorab človekovih pravic. Prizadevati si moramo za boljšo varnost žensk in poskrbeti tudi nujno pomoč žrtvam spolne agresije, kar se seveda začne z zdravstveno pomočjo, konča pa s ponovno vključitvijo v družbo. Eh, za konec naj omenim še dejstvo, da je odbor Deve obeležil dan boja proti nasilju nad ženskami in zahvaljujem se eh, komisarju De Guhtu in komisarki uh, eh, Valnerevi, ki sta za zanimanje, ki ste ga pokazala za to temo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Kosta, za eno minuto. Najlepša hvala. Eh, sama želim posvetiti ta dan spomina eh, Ani Politkovskaj, eh, ženski, ki je posvetila svoje življenje boju za pravico in pa tudi življenju številnih žensk, ki so umrle v tem boju in katerih spomin pogosto pometemo pod preprogo. Uh, Eh, pogosto, pa tu ne gre samo za fizično nasilje, ampak tudi za ponižanje eh, ženski so žrtve. In eh, zato je skrajni čas, da Evropa tukaj povzdigne svoj glas. Potrebujemo pomoč žrtvam in zaščiti, zaščito tistih kategorij, ki so najbolj ranljive. Hkrati pa si želimo tudi naj, čim bolj jasnih rezultatov. Kot je to omenila komisija, naprimer, eh, smernice za eh, odnose z državami v vojni, zato da lahko ponudimo finančno podporo projektom, katerih cilj je ponovno vključiti v družbo ženske, ki so bile žrtve nasilja. Vemo, da imamo danes nove možnosti, nove priložnosti. E, tu je Lizbonska pogodba, tu je Štokholmski program in e, zdaj lahko to preventivo spostavimo po celotni skupnosti. Vendar pa je potrebno nasilje pogledati tudi e, z vidika konteksta, kjer se to pojavlja. Veliko je nasilja med mladimi ženskami, med mladoletniki in pogosto je to povezano tudi s trgovino z drogami. Tudi na to ne smemo pozabiti. Najlepša hvala. Gospa Senčin za eno minuto. Gospod predsedujoči, spoštovane kolegi in kolegice, na milijone žensk eh, ljudje pretepajo, zlorabljajo, posiljujejo samo zato, ker so ženske. Več žensk umre zaradi nasilja nad njimi in agresije, kot pa zaradi raka. Eh, In zato moramo jasno povedati, da v moderni družbi ni prostora za nasilje. To moramo jasno povedati tudi na politični ravni in tist, to moramo jasno povedati tistim veroizpovedim, kjer moški še vedno veljajo za prevladujoče. Uh, v moji državi konzervativna desnica odreka pravice ženskam. Ženskam naj bi eh, sodila samo eh, za štedilnik in eh, ženske imajo omejeno, omejene pravice, nimajo pravice do splava. Eh, nima pravice do umetne oploditve. Ženska torej mora nositi križ in prenašati tepe strani moža na polskem. To je pravzaprav posebno nasprotju sodobno družbo in zelo me veseli, da bo decembra v parlamentu organizirana konferenca na pobudo Centra za pravice žensk. Najlepša hvala. Kolegi in kolegice, zdaj ste nekateri dvigali modre lističe. Eh, in eh, torej, če ste že tako želeli go, besedo za enomintne govore, potem jo boste dobili. Ampak zamujamo in eh, šestim ljudem bom dovolil, da spregovorijo, potem pa bomo videli, kako nam bo kazalo, kar zadeva čas. Torej, zdaj začenjamo s postopkom catch the eye. Gospa Grönig za eno minuto. Merci, monsieur le président, chers collègues. Chaque jour en Europe. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dragi kolegi in kolegice. Vsak dan je v Evropi ena od petih žensk žrtev nasilja. To je nespremljivo. Vse oblike nasilja so nespremljive, ampak vendarle številne mlade ženske in deklice trpijo zaradi nasilja in izkoriščanja. Številke so res alarmantne in to se pojavlja povsod. Tu govorimo o nasilju v družini doma eh, o eh, spolnem nadlegovanju v, na delovnem mestu, potem pogosto prihaja do zlorab v odnosih in pa nasilj, eh, spolno nasilje se uporablja tudi kot orožje v vojni. Govorimo o teh zelo resnih pojavih In eh, tudi zdaj, v tem trenutku, ko o tem govorimo, so tu nove ženske, ki postajajo žrtve in zato ni dovolj, da govorimo, ampak moramo dejansko zaščititi eh, najbolj ranljive eh, ljudi. Drugi program DAFNE, ki podpira ukrepe za boj proti nasilju, sam po sebi ne zadostuje. Razmisliti moramo o novih ukrepih, tako da bomo oblikovali dosledne evropske načrte na tem področju. Uh, in tudi sama pozivam komisijo, da bi razglasila leto boja proti nasilju nad ženskami, kajti za to si prizadevamo že desetletja. Gospa Ronzuli. Gospa Ronzuli, je gospa Ronzuli v dvorani? Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Uh, omen, predgovorniki so omenjali nasilje, eh, ki izhaja iz kulturnega ozadja. In naj, naj vam povem, kaj se mi je zgodilo, ko sem bila prostovoljka na eni od svojih misij. E, eh, tu je zgodba e, eh, kavin ženske, ki ni želela nositi burke. In mož, ki jo je hotel kaznovati, jo je polil s kislino za kazen neko noč, ko je spala. Zdaj, Eh, nosi burko ne zato, ker bi želela, ampak zato, da z njo prikrije brazgotine, ki so posledice tega grozovitega nasilja. In upam, da ta dan ne bo samo nekaj, kar bo zabeleženo na naših koledarjih, ampak da bomo tudi eh, pomislili na ženske, ki so žrtve takega nasilja vsak dan in da bomo besede pretvorili v konkretno ukrepanje. Hvala, gospod Staravela, za minuto. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, številne ženske po svetu in v Evropi vsak dan trpijo zaradi nasilja, vendar pa se ne morejo same boriti proti temu in tudi ni mišljeno, da bi se same borile, kaj te pogosto gre tu za nasilje, katerega storilci so moški in eh, za katero pravzaprav, je pravzaprav kriva celotna družba. Eh, zato eh, sem vključen v akcijo Beli, Beli trak ki so jo pravzaprav vzpostavili moški in se je začela v Kanadi pred 30 leti. Uh, 30 eh, moških se je odločilo, da bodo pozvali druge moške, da ja, javnost pregovorijo proti nasilju nad ženskami. In eh, zato pozivam kar največ kolegom, da se nam pridružijo v tem boju proti nasilju nad ženskami, tako fizičnemu nasilju kot psihološkemu nasilju. Pogosto pa eh, so besede tiste, ki bolj bolijo od udarcev. Najlepša hvala, gospa Serbu, za eno minuto. Esk, um, violenca protiva femeilor sub diverse. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nasilje nad ženskami je odvisno od političnega in gospodarskega ter družbenega vidika v posameznih uh, družbah to lahko vodi uh, v različne pojavne oblike nasilja, vključno z prisilnimi porokami. Vse to so nespremljive kršitve človekovih pravic in predstavljajo pomembno oviro na poti proti enakosti med moškimi in ženskami. Uh, E, to je pojav, ki terja več žrtev kot rak in ki pušča globoke rane e, pri ljudeh in tudi v družbi. In zato moramo stopnjevati svoje prizadevanja za boj proti temu pojavu. Ocene OZN kažejo, da se število zlorab iz leta v leto povečuje. In uh, zelo pogosto uh, za te primere niti ne vemo ali pa jih ignoriramo. V Romuniji podpiram kampanjo uh, Eh, Združenih narodov, ki se imenuje Ženske v senci. To je kampanja, ki si prizadeva eh, dvigati ozaveščenost o resnosti tega problema. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Nasilje nad ženskami je grozovito kratenje človekovih pravic v katerikoli koli um, obliki, naj gre za prisilno poroko, nasilje ali tako dalje. Gre tudi za primere smrti, zmaščevanja. To je nedopustno. Ko bo Lizbonska pogodba stopila veljavo, bo tudi listina o človekovih pravicah imela še posebej Eh, posebno moč. Veliko krat smo govorili tudi o tem, da se nasilje nad ženskami v vojnih časih um, uporablja kot eh, način orožja, naprimer nasilje, posiljevanje. Tudi v Kongu se je to dogajalo, da, dogajalo, da so posiljevali otroke ženske. Komisarka Ferrero Valdner je tudi že omenjala, da je spregovorila z eh, ženskami voditeljicami držav. To ni dovolj. Moramo spregovoriti in doseči vse ljudi na tem svetu in se potruditi, da bi lahko tukaj v Evropskem parlamentu storili kaj, da bi situacijo spregovorili. Gospa Hanzlik, en minuto. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, v V zadnjih letih smo videli vedno več pobud za preprečevanje nasilja nad ženskami. Nažalost pa še vedno obstaja ta pojav po celi Evropi, ne glede na to, iz katerega družbenega sloja prihajajo ženske. Nasilje nad ženskami ni nič naravnega, niti nič, kar se ne bi dalo preprečiti. Nasilje nad ženskami po celem svetu je zločin. In to je grožnja za njihovo varnost, za psihološko zdravje. Ne gre samo za to, da so ženske žrtve, gre za to, da moramo eh, to dejanje obsoditi kot zločin in obsoditi tudi storilce. Moramo se boriti proti temu in doseči, da bomo popolnoma odpravili ta pojav. Gospa Figueiredo, eno minuto. Gospod predsednik, kje ste vi internacionalni? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ob svetovnem dnevu odprave nasilja nad ženskami moramo podreti zid, ki obstaja v naših družbah, da bi preprečili To kratenje človekovih pravic po celem svetu gre namreč za kršenje človekovih pravic nad ženskami in preprečevanje njihove udeležbe v družbi, v politiki, na delovnih mestih in s tem se jim preprečuje, da bi popolnoma izpolnjevali svoj potencial v družbi. Obstaja več različnih vrst nasilja, ki je odvisno od kulture, od narodnosti in gospodarske in finančna kriza še še poostruje ranljivost eh, žensk in s tem so ženske tudi še bolj marginalizirane, kar eh, še poveča verjetnost, da, bo, da bodo ženske postale žrtev trgovanja z eh, ljudmi moramo se potruditi za to, da bomo spodbujali enakopravnost med spoloma, enakopravnost v pravicah in da bomo sprejeli vse ukrepe, da se bomo uspešno borili proti vsakimi vrstam nasilja nad ženskami, tudi tako, da bomo odpravili diskriminacijo in da bomo poskrbeli za zaščito žrtev. Opravičujem se še preostalim, ki so prosili za besedo. Zadnji govornik ima besedo. Govornica.

vsako leto 166 žensk v Franciji umre zaradi nasilja v družini. Video nadzor in eh, tudi nadzor in prepoved približevanja ni dovolj. Nasilje prizadeva vse ženske v vseh državah, ne glede na to, iz katerega družbenega sloja prihajajo, kakšne verskega prepričanja so in tako dalje. Gre samo za to, da je spol tisti, ki določa, ali bo nekdo postal žrtvo nasilja ali ne. Kako se boriti proti seksizmu, ki je vir tega problema? Moramo sprejeti politiko, ki bo preprečevala nasilje in tudi zaščitila ženske, kot tudi odpravila vse vrste diskriminacij, iz katerega lahko nastane nasilje. Polovica državljanov so ženske, torej in ta zahteva dovolj pozornosti, da bi odpravili nasilje nad ženskami. Gospa Torstensen ima besedo za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, člani odbora za pravice žensk, poslanke in poslanci. Rada bi se vam zahvalila za to pomembno razpravo. Nasilje nad ženskami se pojavlja v več eh, različnih oblikah. Bolečina in ranljivost pa je enaka, ne glede na to, kdo je žrtev. Mislim, da je zelo pozitivno, da vidimo, koliko pobud se je sprejelo v komisijo na tem področju. Sama osebno si zelo želim, da bi dosegli evropsko sodelovanje, da bi preprečevali nasilje in da bi spodbujali enakopravnost. Slišali smo veliko pozivov po enakopravnosti strani držav članic. Rada bi še enkrat ponovila, da je odprava nasilja nad ženskami prioriteta za švedsko predsedovanje. Če si pogledate eh, štokholmski program, ki bo spred naslednji mesec, potem vidite, da bomo dobili več možnosti, da se bomo bolj učinkovito lahko borili proti nasilju nad ženskami in da bomo zaščitili žrtve. In drugič, 9. novembra je naše predsedstvo organiziralo konferenco, kjer so sodelovali predstavniki civilne družbe, nevladnih organizacij, kjer je prišlo do izmenjave informacij, izkušenj pri boju proti nasilju nad ženskami. Jeseni je predsedstvo tudi organiziralo konferenco v Bruslju. Bruslju o žrtvah trgovanja z ljudmi. Naš namen je bil, da pokažemo in ugotovimo, kako lahko pomagamo tistim najbolj ranljivih, da se osredotočimo še posebej na države izvora žrtev trgovine z ljudmi. Poslanke in poslanci, rada bi se vam zahvalila za to razpravo. Še veliko dela je pred nami, vendar pa mislim, da je naš namen ta, da popolnoma odpravimo nasilje nad ženskami. Hvala lepa. Hvala lepa predstavnici sveta. V imenu komisije, gospod Dagoh. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Za konec bi rad podal nekaj zaključnih izjav, vendar pa bi se najprej rad zahvalil vsem poslankam in poslancem, ki so sodelovali v tej razpravi. Gre za ključno razpravo. Gre namreč za najbolj brutalno obliko kratenja človekovih pravic obliko, ki je zelo razširjena, ne samo v državah v razvoju, kajti veliko smo slišali o Kongu, morali bi govoriti tudi o drugih državah v razvoju, razvoju kot je Pakistan. Včeraj zvečer po seji v parlamentu sem gledal televizijo in videl sem program o zlorabah nad ženskami v Pakistanu. Program je kazal res grozovita dejanja. Res pa je, da je to resnica, da je to dejstvo, kot je povedala ena od poslank, ki je, um, ki je povedala za primer ženske, ki ni želela nositi burko. Očitno je, da države dopuščajo nasilje in zlorabe nad ženskami, da se spolno nasilje uporablja kot vojno orožje. Vidimo tudi, da je kohezija in družbeno tkivo takšno, ki, ki dopušča, da se etika razpohti in da se to dogaja strani vojakov, opornikov, ampak tudi med navadnimi državljani, tudi ti, ki lahko zakrivijo takšne grozovite napade nad ženskami in otroki. Veliko poslancev je vprašalo, če je možno sprejeti evropsko direktivo na tem področju. Evropsko direktivo za boj proti nasilju nad ženskami, ki bi zagotovila odpravo nasilja in zaščito žrtev, kot tudi pregon storilcev. Nažalost, mislim, da pravne podlage za to ni. Za V Lizbonski pogodbi obstaja pravna podlaga za specifična dejanja, ki jih lahko sprejmemo za bolj konkretne ukrepe za boj proti trgovini s eh, ženskami in eh, otroško pornografijo. Tudi torej, zato imamo pravno podlago v Lizbonski pogodbi, vendar pa deklaracija o človekovih pravicah ni dovolj, ne predstavlja pravne podlage. Vendar pa lahko zagotovim, da bo komisija preučila vse možnosti, ki jih imamo na voljo, zato da eh, se bomo uspešno borili proti temu problemu z različnimi programi, ki se ne bi odvijali eh, samo v državah v razvoju, ampak tudi v ranljivih družbenih skupinah v državah članice. Tudi tukaj v Evropski uniji, ki bi morala biti zgled in služiti za zgled glede spoštovanja človekovih pravic, veliko krat vidimo, da še vedno obstaja ta pereč problem. Računate lahko na komisijo, kot tudi na prihodnjo komisijo in na to, da bomo razširili dejavnosti na tem področju, že samo zato, ker je to nujno potrebno. Kot so že dejali nekateri poslanci, države članice Evropska unija morajo biti vodilni pri tem. In boriti se moramo proti nasilju na vseh ravnih in na vseh področjih v vseh državah. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sprejela sem veliko osnutkov resolucij v imenu odbora za ženske pravice in enakost med spoloma. Razprava je zaključena. Jutri pa bo potekalo glasovanje. Uh, Naslednja točka na dnevnem redu je, sta izjavi sveta in komisije o politični rešitev v zvezi s piratstvom ob obali Somalije.